Naj samo povem, da sem glasovala za, moja naprava pa ni delovala. Hvala lepa. Zdaj eh, to na zapisnik, gospod Korhola, vsem torej želim prijeten povratek domov. Če vam bo probleme delala stavka v Nemčiji ali pa vreme, na vam povem, da je običajno v Nemčiji na pustni četrtek, da se moškim režejo kravate, tako da iz previdnosti morda kravate odvežete predno prestopite mejo v Nemčijo. Konec današnjega zasedanja. Hvala lepa.